za vaša prizadevanja na tem področju. Deloma gre za izjemno emocionalna vprašanja, s katerimi smo se skušali tudi spopasti. Kot je povedal recimo zadnji govorec gospod Lopes Aguilar ali pa malo predtem gospod Depre. Skušali smo se odzvati na zaskrbljenost določenih skupin. Mislim, da je rezultat eh, dober. Gre za rezultat, ki bo pod nadzorom in spremljanjem Evropskega parlamenta. Poleg tega se je v tem glasovalo v svetu, torej ni, to ni rezultat, ki bi bil nasprotju z željami držav članic. Eh, poleg tega pa to krepi tudi položaj vseh tistih, ki zagotavljajo varnost na naših zunanjih mejah. Pomagati jim moramo pri tem. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar King. Sedaj pa dobita besedo še oba poročevalca. Najprej kolega Linars. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil tudi komisiji. Že od začetka tega postopka smo imeli ure razprav eh, znotraj parlamenta, ure razprav s komisijo, kako naj bi vse skupaj delovalo, kako bomo poskrbeli za sprejem in vsa naša prizadevanja so vodila v zelo dober rezultat. Rad bi se zahvalil tudi vsem kolegom v tej dvorani, ki so um, me podprli. Mislim, da je večina podprla ta sporazum, pa tudi ravnotežje med varnostjo in pa temeljnimi pravicami. Gospod Nidermajer je dejal, da se ti dve področji dopolnjujeta. In mislim, da je to temeljno načelo, ki ga moramo upoštevati in ki smo ga vključili tudi v to zakonodajo. Mislim, da so to dobre novice. To so dobre novice, če se želite boriti proti kraji identitete. To so dobre novice, če želite, da bi bila varnostna politika Evropske unije učinkovitejša. In to je tudi dobra novica, če želite zagotoviti našim policistom, eh, našim uradnikom na mejah prave instrumente za opravljanje njihovega dela. Poleg tega pa je to tudi dobra novica glede na prihajajoče volitve. Če eh, vam za vse to ni mar, če vam ni mar za varnost, če vam ni mar za boj proti terorizmu, lahko še zmeraj glasujete za eh, zelene ali pa za ekstremno levico. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Lenars. V zaključek pa še kolega Melo. Najlepša hvala. Še zadnji dve točki. Ta zakonodaja je zelo pomembna za policiste, ki vsakodnevno tvegajo svoje življenje, zato da bi zagotovili našo varnost. Torej, za policiste in za druge organe potrebujemo ustrezne odgovore. Frontex, EU-LIZA, PSB v moji državi, eh, torej policijske enote na mejah. Vse to so organi, ki potrebujejo našo podporo. Zeleni in komunisti pravijo, da bi ta sistem preverjal kriminalce, vendar pa tudi poštene ljudi. Ja, kaj ne rečem, tako pač je. Vemo, da če je nekdo pošten, preiskava ni potrebna. Ampak ker se kriminalci nahajajo med nami, moramo poskrbeti za ustrezne preiskave, tako da lahko te kriminalce identificiramo. Na ta način eh, bomo eh, zaščitili eh, večino poštenih državljanov, ki bodo lahko tako prosto prehajali preko evropskih meja. Komuniste skrbi tudi zakonitost. Ta kolega nas je sicer eh, zapustil, zdi se, da se mu ta razprava ne zdi dovolj zanimiva. Pa naj zagotovim, eh, da bomo tukaj v Evropski uniji storili vse, kar zadeva zagotavljanje zakonitosti. Veliko več, kot eh, to počnejo v režimih, ki jih komunisti vsakodnevno zagovarjajo, pa naj gre tukaj za Venezuelo, Kubo ali pa Severno Korejo. vse te države močno posegajo v zasebnost svojih državljanov, zbirajo informacije, naključno aretirajo posameznike, eh, predvsem na osnovi njihovih mnen. V Evropi pa bomo skušali zagotoviti popolno skladnost eh, z pravnimi določili in hkrati tudi varnost. Hvala lepa, kolega Melo, s tem je razprava zaključena. In naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava? Ne, sem se zgubil. Torej, glasovanje bo potekalo na drugem aprilskem zasedanju. Potem pa smo sedaj pri naslednji točki dnevnega reda in to je poročilo kolegice Nibler o povečanju učinkovitosti postopkov prestrukturiranja postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov. Najprej dobi besedo poročevalka za 4 minute. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v senci za njihovo podporo pri pripravi tega poročila. Mislim, da je direktiva eh, o postopkih prestrukturiranja postopkov v primeru insolventnosti eh, pravi preobrat v Evropski uniji. 200 tisoč podjetij eh, je moralo prijaviti postopke eh, insolventnosti, s tem smo izgubili številna delovna mesta in 50 odstotkov podjetij, ki je ustanovljenih v Evropski uniji, sploh ne preživi prvih pet let. Torej, vzpodbujati moramo podjetniški duh. In zaradi tega moramo olajšati postopke prestrukturiranja podjetij, ki se znajdejo v finančnih težavah. Mislim, da smo s tem na dobri poti. če potopek prestrukturiranja ni potekal eh, dobro v prvem krogu, pa bomo na ta način zagotovili eh, tudi dodatne postopke. Mislim, da je zelo pomembno, da pomagamo mladim, da so samostojni. V 28 državah članicah imamo posebno različna določila, kar zadeva postopke prestrukturiranja. Nekatere države članice teh postopkov sploh ne poznajo, Hrvaška, Slovaška, Bolgarija ali pa Mačarska, nekatere imajo zelo stroge pogoje, kot recimo Nemčija. In potem imamo tudi države, v katerih eh, je prestrukturiranje izjemno lahko, kot recimo v Belgiji, Franciji in eh, v Veliki Britaniji. Torej, prestrukturiranje je povezano z različnimi kulturami, veliko eh, držav je eh, kjer eh, gre pri prestrukturiranju predvsem za interese upnikov. V drugih državah članicah je pomembno predvsem preživetje podjetij in pa ohranitev delovnih mest torej to, kar je sedaj predvideno v tej eh, direktivi v zvezi z preventivnim prestrukturiranjem, predstavlja ustrezno ravnotežje med obema pristopoma. Direktiva je razdeljena na tri eh, dele. In eh, sicer eh, gre za zgodnje opozarjanje, to je sistem, ki bi ga moralo uvesti podjetja, potem drugi del je preventivno prestrukturiranje in eh, tretji del predstavlja razrešnica. Eh, mislim, da je zelo dobro, eh, da eh, bomo poskrbeli za uvedbo teh instrumentov, tako da bodo podjetja pravočasno ugotovila, ali potrebujejo prestrukturiranje. V nekaterih državah članicah to sploh ne obstaja. Pri preventivnem prestrukturiranju je za parlament pomembno predvsem, da vzpostavimo boljše ravnotežje med vsemi deležniki, eh, predvsem med eh, upniki in pa eh, zadolženimi deležniki. V prejšnjem predlogu smo se orientirali bolj na zadolžene, zdaj pa mislim, da smo vzpostavili pravo ravnotežje. Z našim poročilom pa želimo jasno povedati tudi, kakšna je uloga vseh deležnikov v primeru postopka prestrukturiranja. Natančno smo torej eh, določili, eh, katere so obveznosti eh, dolžnikov in pa upnikov. Seveda pa je pomembna tudi udeležba zaposlenih delavcev in zastopanost organizacij delavcev. Torej, mislim, da smo zelo dobro opravili naše delo in tudi kar zadeva razrešnico, mislim, da smo našli dober kompromis. Tako da imamo sedaj dober kompromis eh, in eh, mislim, da je to dober rezultat. Upam, da bomo številne prepričali, da vzpostavijo eh, novo podjetje in da se bodo tisti, ki potrebujejo prestrukturiranje, za to lažje odločili. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu komisije, komisar King. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci. Direktiva o povečanju učinkovitosti postopkov prestrukturiranja postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ima dva cilja. E, rešiti želimo podjetja, ki so se znašla v finančni stiski in pomagati želimo poštenim podjetnikom, ki jim je spodletelo. Dati jim želimo drugo priložnost. Strinjamo se, da bodo ti ukrepi uspodbudili prosti pretok eh, kapitala in krati zagotovili eh, tudi eh, prosto vzpostavitev podjetij. Hkrati pa želimo z tem zagotoviti evropski pristop. Odpraviti želimo razlike, ki obstajajo v državah članicah v primeru insolventnosti ali pa zagotavljanja druge možnosti. Ta kultura reševanja v Evropski uniji je ključnega pomena za vzpodbujanje podjetniškega duha. Zato bi se rad v imenu komisije zahvalil eh, poročevalki gospe Nibler, kakor tudi poročevalcem v senci za izjemno dobro sodelovanje in za prizadevanja za sprejetje tega poročila. Gre za sprejetje minimalnih standardov, tako da bodo podjetja v finančni stiski imela dostop do instrumentov prestrukturiranja in bodo lahko nadaljevala s svojim delom. Poleg tega želimo na ta način zagotoviti tudi, da bi pošteni podjetniki dobili novo priložnost eh, in sicer po, eh, popolnem, eh, po popolni odpravi dolga oziroma v obdobju treh let. Poleg tega želimo eh, zagotoviti eh, tudi učinkovitost vseh eh, treh postopkov. Še prav posebej želimo omejiti časovno obdobje. Na ta način želimo zagotoviti več priložnosti za zaposlitev v Evropski uniji. Poleg tega želimo zmanjšati izgubo delovnih mest. Ne želimo slabih posojil in izboljšati želimo. Eh, možnosti, finančne možnosti za tiste podjetnike, ki si zaslužijo drugo priložnost. Veselim eh, se že razprave in eh, upam, da boste jutri temu poročilu izrazili veliko podporo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kalvišan Bon v imenu odbora Ekon. Gospod podpredsednik gospod britanski komisar, najlepša hvala. Da ste to pomembno zakonodajno poročilo Evropskega parlamenta obravnavali tudi vi, kajti to je zelo pomembno za prevzem tveganja uh, v Evropski uniji oziroma za spodbujanje prevzema tveganja. S tem se približujemo modelu ZDA. Eh, na tisoče podjetij uh, propade in s tem so izgubljena številna delovna mesta. Zakaj? Zaradi neprožne uporabe pravil. Gre za birokratski pristop, ki se osredotoča bolj na eh, knjigovodstvo in to otežuje delo podjetij. Gre torej za zelo pomembno zakonodajno besedilo, kajti ima neposredne posledice tudi na najaktivnejši del evropske družbe. Na ta način bomo izboljšali Eh, tudi položaj zaposlenih v teh podjetjih. Zagotoviti želimo večjo skladnost v postopkih eh, insolventnosti in postopkih za odpust dolgov. Eh, to pomeni notranji trg na področju finančnih storitev. Hkrati želimo na ta način izboljšati tudi ulaganja, kajti le na ta način bomo odpravili meje na različnih področjih in to spada k prihodnosti Evrope. Poleg tega želimo pomagati tudi podjetjem, ki so se znašla v finančni stiski. To je zelo pomembno. Gre eh, za ustrezno zakonodajo in to se nam zdi zelo pomembno. Vendar pa je tu še ena pomembna točka in sicer eh, varstvo in zaščita delavcev. Eh, Kaj ti, če ohranimo podjetja, bodo delavci ohranili svoje delovna mesta in bodo lahko še naprej delali in živeli. Najlepša hvala. Kolega Martana ni v dvorani, zato dobi besedo za tri minute kolega Svoboda. Vážený pane predsedajúci. Gospod predsedujoči, gospod komisar, zahvalil bi se kolegici Angeliki Nibler za odlično poročilo. Preventivno prestrukturiranje podjetij je seveda zelo pomembno. To je zelo pomemben instrument za evropske podjetnike. Če bomo sprejeli evropska pravila, enotna evropska pravila, potem eh, bo to zelo dobro za prosti pretok, eh, za prosti pretok eh, delovne sile, za prosti pretok eh, podjetij. S tem bomo podprli tudi majhne in srednje velika podjetja, ki predstavljajo 99 odstotkov vseh podjetij v Evropski uniji. In zelo pogosto eh, ta eh, podjetja niso finančno močna. Torej, to je zelo pomembno. Minimalna harmonizacija zagotavlja tudi dovolj manjverskega prostora za države članice te bodo lahko pravila prilagodile svoji podjetniški kulturi. Eh, poleg tega so pomembni tudi odnosi med upniki in dolžniki. To je seveda zelo občutljivo vprašanje. Tudi za splošno javnost. Glede na svoje izkušnje, zelo dobro vem, eh, da ni potrebno kaznovati vsakega dolžnika ker ta ni dovolj odgovorno ravnal. Tudi upniki potrebujejo instrumente, da bodo lahko jim dobili povračilo dolgov. To besedilo je dober kompromis, odseva interese tako upnikov, kakor tudi dužnikov. Torej sem za to poročilo. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Svoboda. Sedaj pa je na vrsti kolega Koferati za pet minut. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, že od samega začetka se nam je zdela zelo pozitivna direktiva Evropske komisije, o kateri bi morali jutri glasovati. Gre za dolgoročne učinke gospodarske in finančne krize. Te učinke čutimo še danes in zaradi tega moramo zagotoviti vse pravne interese, vse pravne instrumente, ki bi lahko omogočile, omogočili podjetjem, da ohranijo svojo finančno dejavnost. Zaradi tega moramo izboljšati tudi postopke v primeru insolventnosti, kadar eh, se temu postopku ni mogoče eh, izogniti. In potrebno se je posvetiti tudi grozljivim socialnim posledicam, h katerim pogosto pripelje stečaj podjetij. Sedaj moramo glasovati v parlamentu in potem se bo parlament moral pogajati z svetom. Kar nekaj občutljivih točk, kot so povedali že kolege pred mnej. Ne moremo pa tudi skrivati, da smo izgubili pomembno priložnost. Lahko bi zagotovili še boljše varstvo najobčutljivejšim členom v eh, tej verigi prestrukturiranja podjetij. Včasih gre tukaj za velika podjetja, veliko pogosteje pa za majhna in srednje velika podjetja. In delavci so tisti, eh, ki pogosto čutijo posledice takšnega postopka. Ne zgolj zaradi tega, ker se podjetje znajde v težavah, ampak tudi zaradi tega, ker je potrebno spremeniti celoten model delovanja. Torej, če se podjetje znajde v postopku insolventnosti, eh, to prizadene tudi zaposlene, ki jim je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje in tudi ustrezno plačilo. In uh, to je povezano tudi z vidikom izgube delovnega mesta. Zaradi tega smo se osredotočili tudi na preventivno prestrukturiranje in na ustrezno seznanjanje zaposlenih. Poleg vseh drugih deležnikov, ki so zapisani v tem poročilu. Uspeli smo doseči precejšen napredek na eh, teh področjih, kot je bilo že rečeno. In zaradi tega se je potrebno zahvaliti poročevalki gospe Niber, predvsem tekom dolgega trialoga. Vendar pa mislim, da bi morali doseči še več še prav posebej bi bilo pomembno vključiti potrditev zaposlenih eh, za vse organizacijske spremembe. Tukaj gre eh, za spremembe delovnega časa, eh, za spremembo načina dela in za odpuščanje delavcev. Menim, da smo pri tem zapravili priložnost in da bi lahko še bolje zaščitili delavce. Eh, najšipkejše člene v podjetjih. Vendar pa smo tudi zaščitili delavce in sicer kot eh, morebitne upnike. Vseh upnikov ne moremo obravnavati enako in zaradi tega je potrebno zagotoviti večjo zaščito za najšipkejše upnike in to so ravno zaposleni. Poleg tega so posojila za uh, samozaposlene obveza, ki jo morajo izpolniti vse države članice. Odločitve ne moremo prepustiti državam članicam. S tem uh, moram zaključiti, s tem se moramo zadovoljiti. Upam, da bo jutri ta direktiva sprejeta vendar pa mislim, da bomo nadaljevali z našim delom in da bomo zapolnili vrzeli, ki smo jih pustili v tej zakonodaji. To pa je delo, ki čaka Evropski parlament, ki ga bodo izbrali evropski državljani na volitvah čez nekaj tednov. Upam, eh, da bomo takrat dosegli še večji napredek za vse, tako za podjetja, kakor tudi za delovno silo hvala lepa, kolega Koferanti. Sedaj pa za minuto, kolega Sosnjerč. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spet bomo namenili sredstva za reševanje insolventnih podjetij. Poslanci pač eh, plačujejo vse grehe z davkoplačevalskimi sredstvi. Torej, sredstva bomo vzeli tistim, ki jim gre dobro in ki znajo ravnati z denarjem in ga bomo dali tistim, ki z denarjem tako ali tako ne znajo ravnati. In potem se bomo znašli v krizi, kajti denar ne pada z neba in enkrat nam bo denarja zmanjkalo. Mogoče eh, bi bilo bolje, da rešimo učinkovitejša eh, podjetja, ki dobro delujejo. Na ta način bi rešili eh, delovna mesta. Ne gre zgolj za neko igrico, ampak gre za dejanska finančna sredstva. Torej, zares mislim, da je to brezsmiseln prestok pretok denarja, ki ga bomo namenili tistim, ki z njim tako ali tako ne znajo ravnati. Hvala lepa za dve minuti, kolega Rak. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dragi kolegi. Čestitam gospe Nibler za dogovor v zvezi z direktivo o preventivnem prestrukturiranju, o postopkih v primeru insolventnosti in postopkih za odpust dolgov zelo dobro vemo, da so učinkoviti postopki insolventnosti ključnega pomena za dobro podjetniško okolje, so tudi ključnega pomena eh, za ustanavljanje podjetij, za ulaganja, preprečujejo izgubo delovnih mest. Na ta način se zmanjša tudi obseg slabih posojil in eh, zniža se brezposelnost. Nacionalni postopki so pogosto zelo dolgi in eh, dragi. To je povezano z delovanjem nacionalnih gospodarstev in eh, trga kot celote. In poleg tega to uvira tudi čezmejna vlaganja, čezmejne. Eh, čezmejno ustanavljanje podjetev. Milijon sedemsto tisoč eh, oseb izgubi delovno mesto na leto zaradi nesolventnosti. Ta nova zakonodaja bo pomagala majhnim in srednje velikim podjetjem. Ta bodo lahko izkoristila drugo oziroma novo priložnost. Poleg tega bodo krajši tudi postopki v primeru insolventnosti. Podjetnikom eh, bomo zagotovili nove priložnosti in sicer s postopki za odpust dolgov na ta način bomo naredili krog začaranemu krogu dolžnikov, zmanjšali bomo slaba posojila v eh, računovodskih izkazih bank. Seveda pa eh, morajo vsa ta določila veljati tudi za potrošnike. Resnično upam, da bodo države članice upoštevale naše priporočilo in da bodo pričele boj proti prekomerni zadolženosti in da bodo uvedle nova pravila. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kolega Radev, želite sprejeti eh, vprašanje kolega Soršneša? Ali sprejmete to vprašanje? Pite. Moje vprašanje brzmi, jak vam chce napenzati konjunkture v gospodarstvu? Moje vprašanje je naslednje kako nameravate okrepiti poslovanje? Če želite denar nekam zlivati, ga morate najprej od nekod vzeti, se pravi perpetuum mobitel. Vi želite, da bi ljudje bolj tvegali in bili na robu bankrota sami? Gospod Radev. Ja, če obstajajo jasno opredeljeni postopki, natanko opredeljena pravila, potem nam to lahko pomaga tudi pri delni razrešnici. Samo tako bomo lahko ohranili majhna in srednje velika podjetja pri življenju in ohranili tudi delovna mesta. Mislim, da je to v interesu tako upnikov kot dužnikov. Hvala lepa, gospod Radev. Sedaj pa dobi besedo komisar King. Izvolite. Um, hvala lepa gospod predsedujoči hvala lepa članice in člani parlamenta hvala za vse delo ki ste ga opravili pri tem dosjeju hvala za dosežen dogovor v imenu komisije bi vas rad vse spodbudil k temu da jutri glasujete za politični dogovor glede direktive o insolventnosti Dogovor s tem v zvezi smo dosegli decembra. Mi bomo poskrbeli za to, da ko bo svet zaključil s postopkovnimi koraki, bo ta direktiva hitro in učinkovito izvedena tudi na ravni držav članic. Za konec dobi besedo še kolegica Nibler, izvolite. Najlepša hvala. Hvala tudi komisiji, gospod komisar King, hvala lepa in hvala tudi kolegom, ki so podali različne komentarje glede tega doseja. Poudarila bi, da smo po mojem mnenju dosegli zelo dober kompromis. Predvsem pa mislim, da smo se zauzeli za vzpodbujanje podjetništva v Evropi. Storili smo pomemben korak naprej. V vseh državah članicah obstaja veliko zelo talentiranih ljudi, pametnih ljudi, In mlade moramo motivirati k temu, da ustanovijo svoje lastno podjetje in sprejmejo to tveganje. Prav zato je pomembna ta direktiva, ki v primeru težav poenostavi postopek prestrukturiranja in omogočanje drugih priložnosti. Kolega je govoril o premikanju denarja levo in desno, ampak ne, tukaj ne gre za državni denar, ki se steka v prestrukturiranje. Gre za prijavo nesolvenčnosti in za to, da podjetjem pomagamo preko pametnih pomoči, preko prestrukturiranja dolgov, pomagati tem podjetjem, ki so v težavah. To je namen te direktive. Prav zato sem zelo zadovoljna s tem, da da smo sprejeli ta pomemben predlog. Namreč podjetništvo moramo res okrepiti v Evropski uniji, to je zelo pomembno. Ni dovolj, da imamo samo posredovanje državnih institucij, potrebujemo tudi podjetja, ki bodo vlagala, ki se bo odločala za tveganje naložbe in tako naprej. Ustvariti moramo okvir za to, da pomagamo tem podjetjem. Resnično upam, da bo poročilo jutri sprejeto z veliko večino. Poročilo vključuje veliko aspektov, ki pomagajo pri krepitvi podjetništva v Evropi. Kolega je dejal, da moramo še bolj podpreti podjetnike, ampak trenutno je na voljo veliko možnosti za posvetovanje, za svetovanje, za podporo in tako naprej. Vsi imajo enake pravice, samo preferenčnih pravic smo se odločili, da ne podpremo in to je po mojem mnenju pravi pristop. Hvala za podporo pri tem poročilu. Najlepša hvala. Hvala, gospa Nibler. S tem smo zaključili to razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri, kot je povedala poročevalka. Naslednja točka pa je poročilo gospoda Svobode glede uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov. Gospod poročevalec, gospod Svoboda dobi besedo za štiri minute. Vážený pane predsedajúci, vážený pane komisaři, predevším som rád, že... Gospod predsedujoči, gospod komisar, zelo vesel sem, da bomo lahko glasovali o rezultatu pogajanj. Pogajanja niso bila enostavna. Rad bi se zahvalil vsem v imenu v vseh institucij, ki so sodelovali v pogajanjih. Hvala lepa za vašo potrpežljivost. Vesel sem, da smo dosegli dogovor. Hvala lepa še posebej kolegici Nibler. Oblikovanje enotnega digitalnega trga je prednostna naloga tako za komisijo kot za parlament. Stališče parlamenta je bilo nekoliko drugačno od stališča komisije. Naša dolžnost je bila, da delujemo skladno z večinskim mnenjem kolegov parlament verjame, da moramo podpirati tiste, ki ustvarjajo delo, ki ustvarjajo avtorsko delo. Poskrbeti moramo tudi za to, da bodo vsi ti avtori in ustvarjalci lahko dolgoročno izvajali svoje projekte. Poskrbeti moramo za raznolikost evropske kulture. Zelo pomembno je, da evropski avtorji delujejo v ustreznih pogojih. Zagotoviti moramo ustrezne pogoje za vse avtorje in tudi za radio difuzijske hiše. Zelo pomembno je, da se oblikuje varno okolje tudi na področju digitalnega podjetništva. Zato smo tudi uveljavili načelo države izvora. Dogovorili smo se o tem, v kolikšni meri se bo to načelo uporabljalo, namreč načelo države izvora. Samo, če bo šlo za pravice oddajanja, proizvodnjo in tudi za novice. Nam se zdi to uravnotežen kompromis, ki nam tudi omogoča da bomo zagotovili pravice vsem avtorjem in da bomo omogočili tudi vsem tistim, ki zadeve spremljajo po internetu, da bodo dostopali do teh vsebin. Potrošniki bodo tako lahko spremljali več programov po celotnem ozemlju Evropske unije. Evropski parlament se je zauzel tudi za to, da bi zagotovili tudi radiodifuzijskim hišam, da še naprej nemoteno izvajajo svoje delo. Res je, da smo zaradi tega konkretnega predloga morali uredbo spremeniti v direktivo. S tem izzivom smo se pač morali soočiti. Mi se bomo zato odločili zdaj o direktivi in ne o uredbi. O tem bomo glasovali. Zelo pomembno je, da zagotovimo avtorske pravice. Samo na tak način bomo namreč lahko podpirali avtorje, lahko bomo zagotovili tudi kakovostno retransmisijo in tudi radiodifuzijo za potrošnike. Seveda pa ne preprečujemo tega, da bi se sprejeli dodatni ukrepi v primeru, da se okoliščine kakorkoli spremenijo. Kolegice in kolege pa pozivam, da podprejo rezultat pogajanja na jutrišnjem glasovanju. Hvala lepa. Kolegica Ward dobi besedo za tri minute. Izvolite. Hvala lepa. Pozdravljam predlog komisije, da se poenostavi dostopnost do kulture po vseh državah članicah. Zelo pomembno je, da ko se širijo spletne storitve, odpravljamo ovire do radiodifizijskih storitev. Radiodifuzijske hiše in retransmisijske storitve pa moramo spodbujati. Je pa res, da morajo vsi ti akteri imeti nadzor nad vsebinami, ki jih proizvedejo. S tem predlogom bomo zagotovili razpoložljivost programov povsod po Evropi. To je dobro za potrošnike, državljane in tudi za proizvajalce. Informacije, tekoči dogodki, vse to bo lažje dostopno, kar pomeni, da bodo državljani dostopali do kakovostnih medijev in informacij povsod po Evropi. To bo zgolj krepilo medijski sektor. Zelo pomembno je, da podpiramo zaupanja vredne informacije, ki se bodo ponujale na evropski ravni. Mislim, da bomo na tak način lahko tudi oblikovali skupno evropsko perspektivo glede tekočih dogodkov. Financirati je treba dela radiodifuzijskih hiš, tudi to smo vključili v direktivo. Mislim, da je to zelo pozitiven ukrep za vse spletne potrošnike, ker bomo omogočili dostopnost za vse. Upam, da bo ta zakonodaja omogočila naprednim silam v Evropi, da bodo zagotovile večjo razpoložljivost kulture tudi čezmejno gledano. Sočasno pa je treba ohraniti tudi pravice na področju sklepanja pogodb. Kultura igra pomembno vlogo pri krepitvi odnosov posod po celini. Prispeva k odpravljanju ovir med ljudmi. Vse oddaje in programi, ki jih predstavljamo, krepijo kulturo. Potrebujemo programe, ki bodo dosegli državljane povsod po Evropi. Kot pri vseh zakonodajnih aktih z tega področja, tudi tu velja, da ne smemo pozabiti na avtore in proizvajalce. Tisti, ki ustvarjajo vsebine, ne smejo biti izkoriščeni, prejeti morajo pravično plačilo za svoje delo. Avtorji in imetniki drugih pravic potrebujejo ustrezno zaščito v zakonodaji, zato da bodo prejeli upravičeno plačilo za svoje delo. Radiodifuzijske hiše ne smejo nesorazmerno izkoriščati dela drugih. Zaščititi je treba prihodek ustvarjalcev in avtorjev, to bo prispevalo k celotnemu sektorju. Vsi, ki ustvarjajo, morajo imeti zaščiten dohodek, imeti morajo možnost živeti od svojega dela, sicer bomo ogrozili raznolikost v tem sektorju. Na koncu pa bi se rada zazrla še v prihodnost. Mislim, da bo komisija še naprej odpravljala ovire, kar zadeva retransmisije programov po Evropi, s tem bomo izboljšali programe in tudi informacije, ki so na voljo vendar izboljšanih radiodifuzijskih programov ne moremo zagotoviti, če ne bomo podpirali tudi novih proizvajalcev kulturnih vsebin. Tako da moramo poskrbeti ne samo za zaščito, temveč tudi za spodbujanje vseh avtorjev. Ne smemo dopustiti, da bi zgolj manjši nabor organizacij iz nekaterih regij prevladoval na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi gospod komisar King besedo. Izvolite. Uh. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani, zelo vesel sem, da danes govorimo o političnem dogovoru, ki je bil dosežen glede tega predloga. V imenu komisije lahko povem, da se strinjamo, da je to zelo pomemben del digitalnega enotnega trga oziroma strategije s tega področja. Dovolite mi, da se v imenu kolegic in kolegov zahvalim poročevalcem in vsem članicam in članom, ki so sodelovali pri doseganju tega tega rezultata. Direktiva bo državljanom omogočila, da lahko bolj izkoriščajo raznolikost, ki jo ponujajo Evropske radiodifuzijske hiše, kot smo že slišali. Licenciranje na področju avtorskih pravic bo veliko bolj enostavno urejeno, tako da bodo lahko radiodifuzijske hiše ponujale več programov večjim ljudem po Evropski uniji. To bo koristilo tudi tistim, ki živijo v tujini, ki se bodo lažje povezali s svojimi domačimi državami, to bo pomagalo tudi evropskim jezikovnim manjšinam istočasno pa direktiva avtorske pravice ščiti. Nova direktiva zato radiodifuzijskim hišam poenostavlja dostop do radijskih in televizijskih programov tudi preko spleta, omogoča tudi operaterjem na področju retransmisije, da prenašajo programe v drugih državah. Direktiva pa zajema tudi nove standarde in pravila glede plačila avtorjem za avtorske pravice. Na podlagi medinstitucionalnih sporazumov je bil sklenjen torej ta sporazum, o katerem bo jutri potekalo glasovanje. Člen 114 je bil prvotna pravna podlaga, potem smo jo nadomestili s členoma 53.1 in 62.2. Komisija bo v zvezi s premenjeno pravno podlago podala tudi izjavo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo še enkrat poročevalec, gospod Svoboda, za dve minuti, izvolite. Um Se opravičujem, malce sem prehiteval. Kolega Buzek, mislim, da ni v dvorani, kolegica Butone dobi za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila kolegicam in kolegom, še posebej gospe Nibler, za res odlično upravljeno delo na ravni odbora. Hvala tudi za vse delo, ki ste ga upravili v medinstitucionalnih pogajanjih. Besedilo, o katerem bomo jutri glasovali, bo omogočilo boljši dostop do radijskih in televizijskih programov tudi čez mejo. Poleg tega bomo vsem operaterjem zagotovili to, da bodo lahko programe predvajali in istočasno spoštovali tudi avtorske pravice. Načelo države izvora je omejeno zgolj za informacijske in aktualne programe, pa tudi za interno produkcijo, ki jo financira neka radiodifuzijska hiša na interni ravni. Teritorijalnost pravic je osnova za kulturno ustvarjanje in financiranje. To ostaja ključno veljavno načelo. Kulturna raznolikost, jezikovna raznolikost bosta s tem ohranjeni. Določbe, ki se nanašajo na neposredno injekcijo, pa rešujejo problematiko, predvsem kar zadeva odgovornost operaterjev. Imetniki avtorskih pravic bodo s tem imeli zagotovljeno večjo pravno gotovost. Ta predlog direktive je pomemben za naše državljane in za avtorje pravic. Pomemben pa je ta predlog tudi z vidika zaščite visoke kakovosti kulturne proizvodnje. Najlepša hvala, sedaj pa pritegnite v pozornosti predsednika. Kolegica Nibel želi besedo, izvolite. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najlepše se zahvaljujem poročevalcu in tudi predsedniku odbora. Namreč v mnogih krogih trialogov je dobro vodil ta pogajanja. Brez gospoda Svobode ne bi dosegli tega odličnega rezultata. In zato se mu zahvaljujem, zato sem se tudi javila. Poleg tega pa mislim, da je direktiva res pomemben menik. Sedaj, ko smo poenostavili pravila, tukaj bodo vsebine znotraj Evrope bolj dostopne v prihodnosti in tudi pogoji uporabe bodo bolj pravični. Ta direktiva dobro zaščiti evropsko filmsko industrijo na eni strani in zastopa tudi interese um, televizijskih ter radijskih programov ter gledalcev in poslušalcev. Odlično se mi zdi, da je clearing tukaj uh, eh, izuzet, na tak način bomo zagotovili financiranje filmov v prihodnosti. Evropa namreč eh, res uživa v raznolikosti različnih filmov, različnih držav in to moramo ohraniti tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Nibler. Postopek pritegnitve pozornosti je zaključen. Besedo dobi ponovno komisar King. Izvolite. Uh, Gospod predsedujoči, današnja razprava je bila zelo natančna, kratka in jedrnata. Ampak kljub temu, da je bila kratka in jedrnata, je to razprava o zelo pomembnem predlogu, ki se nanaša na to, katere programe bomo lahko ponujali povsod po Evropi. S tem bomo znato prispevali k dokončanju enotnega digitalnega trga. Tu ne gre za nekaj abstraktnega, kot so nekateri rekli. Namreč ta ukrep bo predstavljal razliko v praksi, zagotovil bo lažji, boljši dostop do radijskih in televizijskih programov tudi čez mejo. Mislim, da bi to moralo čim hitreje postati realnost. Sledili bodo seveda nadaljni ukrepi, sam se že veselim pozitivnega rezultata na jutrišnjem glasovanju. Hvala. Hvala lepa. Tako, sedaj pa res dobi besedo poročevalec. Izvolite, kolega Svoboda. Eh, eh, Mikro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar. V tej razpravi ni bilo slišati različnih stališč glede tega predloga. Zelo vesel sem, da se jutri lahko nadejamo pozitivnega rezultata pri glasovanju. S tem bomo storili še en korak naproti k temu, da dokončno oblikujemo digitalni enotni trg. Rezultat pogajanj je bil dober. Že leta 50 je tega sprišumanu pisal, da Evrope ne bomo zgradili čez noč z enim korakom, temveč z večjimi koraki. In enako načelo lahko uporabimo tudi pri tem predlogu. Bomo pa v prihodnje videli, ali je moč to zakonodajo še razširiti, kar zadeva področje uporabe. Zelo vesel sem, da je potekalo tako odlično sodelovanje z gospod Nibler in komisijo. Pripričan sem, da bo jutri na glasovanju dosežen pozitiven rezultat. Hvala. Hvala lepa, kolega Svoboda. S tem smo zaključili obravnavo. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu in sicer poročilo ko gospe Vautmans, kar se tiče ustanovitve instrumenta za mir. Kolegica Vautmans dobi besedo mijnheer de voorzitter mijnheer de commissaris collega's goedenavond. jutri bo parlament glasoval o pomembnem predlogu o novem mirovnem institutu to bo nadaljnji sklad ki bo um, vključeval deset pet milijard evrov do leta dva tisoč sedemindvajset Ta Evropski mirovni institut je finančni instrument, ki bo omogočal izvajanje različnih aktivnosti, tako vojaških kot tudi drugih, na bolj fleksibilen in učinkovit način. Kako bomo to torej izvajali? Združili bomo različne elemente in ukrepe na področju zunanje politike v en instrument in na tak način bomo skupaj dosegali cilje. To je eh, bolj učinkovit način uporabe sredstev. Do sedaj smo imeli samo omejena sredstva, ki smo jih lahko dali na voljo vojaškim operacijam in eh, vojaškim prejemnikom, samo takrat, ko je šlo za operacije, ki so vključevale tudi humanitarno ali razvojno pomoč. Sedaj pa imamo to novo možnost, ki bo lahko uporabljena tudi naprimer pri posredovanju v Afriki. Evropski mirovni institut naj bi veliko izboljšal Izboljšal naj bi občutek solidarnosti v Evropski uniji med z boljšo porazdelitvijo bremena. Nadomestil bo solidarnostni mehanizem, tako da bomo bolje skupaj dosegali cilje. Države članice bodo na tak način tudi bolj pripravljene na sodelovanje v skupnih operacijah, namreč sedaj bo stopnja sofinanciranja višja, zato bodo stroški za države članice nižji. Poleg tega bomo lahko podprli tudi eh, določene operacije mednarodnih institucij in to bo bolj razširjeno, ne bo sredotočeno samo na Afriko, ampak tudi na druga področja. Na tak način bomo lahko pomagali pri izgradnji vojaških in civilnih zmogljivosti v tretjih državah. Za primer bi dala Evropsko misijo usposabljanja vojske v Somaliji. Tam lahko res pomagamo. In eh, če ne bomo pomagali somalijski vojski, da nakupi tudi eh, municijo, orožje in tako naprej, potem to usposabljanje ni učinkovito, ni smiselno. Zagotoviti moramo to, da bodo vojaki, ki smo jih mi izobraževali, lahko tudi opravljali svoje delo. Mirovni inštitut mora delovati v okviru zunanje in obrambne politike, istočasno pa mora imeti tudi dovolj finančnih sredstev. Gre za zunaj proračunski sklad in za me to pomeni, da je nujno potreben tudi nadzor porabe sredstev strani našega parlamenta. Prav zato Mislim, da je izjemno pomembno, da ohrani Evropski parlament nadzor nad porabo teh sredstev. Gre tudi za vprašanje jamstev in za to, da zagotovimo, da ne bomo, um, da ne bomo financirali določenih eh, dejanj in ukrepov, ki bi eh, nasprotovali 21. členu pogodbe, ki govori o kršenju človekovih pravic. Poleg tega mora biti ta instrument tudi komplementaren z drugimi instrumenti na področju zunanje evropske politike. Spoštovani komisar, zelo pogosto slišimo v tem parlamentu, da Evropa prepro, prepočasi odreagira ali da sploh ne ukrepa. Varnostna situacija je vse bolj zapletena, vse bolj negotova in prav zato mora Evropska unija imeti vse potrebne instrumente za to, da zagotavlja mir, za to, da preprečuje konflikte in okrepi mednarodno varnost. Evropska unija mora odigrati svojo vlogo kot globalni akter na področju globalne varnosti. Evropski mirovni inštitut je izjemno pomemben instrument za doseganje teh ciljev. Prav zato vas prepričano prosim, da podprete ta predlog na glasovanju. Zahvalila bi se tudi vsem kolegom poročevalcem v senci, ki so pomagali in s, trdo, s trdim delom smo skupaj dosegli zelo dober rezultat. Resnično upam, da bo predlog dobil visoko podporo jutri. Hvala. Hvala lepa, kolegica Vautmans. Besedo dobi komisar King. Izvolite. Če. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, spoštovani poslanci, čisto vsak izmed vas, ki ste tukaj. V imenu visoke predstavnice bi eh, se vam zahvalil za podporo predlogu glede Evropskega mirovnega instituta. Večkrat je parlament povdaril, kako pomembno je, da bi imeli več finančnih sredstev na tem področju in tudi sredstva, ki bi bila bolj fleksibilna, bolj učinkovita in ki bolj povdarjajo solidarnost. V imenu visoke predstavnice in drugih kolegov se zahvaljujem poročevalki gospi Vautmans, pa tudi poročevalcem v Senci hvala za vaš konstruktivni in pragmatični pristop tukaj. Kot ste v poročilu zapisali, je ambicija Evropske unije to, da bi bila globalni akter na področju varnosti. To je gotovo naš kolektivni strateški interes. Glede na razvoj tvegan, s katerimi se soočamo, moramo imeti dovolj zmogljivosti, da se odzovemo na različne varnostne izzive. To je bilo zapisano tudi v globalni eh, strategiji leta 2016. Zamisel Mirovnega inštituta se je rodila iz naših izkušenj, kot je pravkar povedala tudi poročevalka. Evropska unija je namreč na terenu zelo dejavna. Žal pa obstajajo omejitve tega, kaj lahko z našimi ukrepi trenutno dosežemo. Naprimer, imeli smo težave pri financiranju vojakov in usposabljanju vojakov v Somaliji. Tudi v Osrednji Afriški republiki nismo mogli tej državi pomagati pri nakupu določene opreme v okviru njihovega prehoda v moderno demokracijo. preveč se osredotočamo na države, ki prispevajo vojake in to nekako odvrača druge države, ki želijo sodelovati v programu. Ta novi predlog bo torej omogočal realno spremembo, pomembno spremembo. Evropska unija bo namreč sedaj lahko financirala različne operacije znotraj skupne varnostne politike, ki imajo in skupne zunanje politike, ki imajo vojaški ali eh, varnostni aspekt trije glavni stebri so, ki jih bo podpiral ta mirovni inštitut. Prvič, kriv bo skupne stroške evropskih operacij. Več stroškov bi morali financirati skupaj, zato da bolje omogočimo dejanske potrebe določenih misij in napotitev. Poleg tega bomo na tak način lahko prispevali tudi k vojaškim operacijam, ki jih vodijo drugi mednarodni akterji. Evropska unija pa bo lahko podprla tudi vojaške sile naših partnerskih držav z orožjem in drugimi varnostnimi sistemi, če se bo tako odločil svet. Omejitve in narava teh ukrepov pa bodo seveda opredeljeni strani sveta. V direktivi jasno piše, da bodo te da bodo finančna sredstva na voljo samo pod jasnimi in strogimi pogoji, kot je naprimer spoštovanje človekovih pravic. Komisija podpira ta predlog v skladu z členom 31 in ta eh, podpora bo pomagala pri ustvarjanju sinergij z drugimi finančnimi interesi in instrumenti. Na tak način bomo izboljšali dobro finančno upravljanje. Če torej zaključim, gospod predsedujoči, to je ključni del našega eh, programa. Na tak način lahko omogočimo večjo varnost za naše državljane, bolje podpiramo naše partnere po vsem svetu in vsem prispevamo k našemu najpomembnejšemu cilju, to pa sta mir in varnost. Hvala lepa za vašo podporo tej pomembni pobudi, veselim se razprave in upam na vašo podporo jutri. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar King. Za dve minuti in pol dobi besedo kolega Benifej. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Instrument za financiranje evropskih vojaških operacij je še en korak pri krepitvi sodelovanja med državami članicami na tem področju. Namreč s tem bomo racionalizirali obstoječe instrumente. Mi smo prispevali veliko tudi k predlogu visoke predstavnice, namreč Želeli smo, da bi vojaške operacije, ki bi jih financirali s tem instrumentom, bile skladne z vsemi načeli in vrednotami Evropske listine o temeljnih pravicah in tudi z mednarodnim pravom. Rekli smo tudi, da mora parlament strogo spremljati celoten postopek, stalno moramo imeti dostop do vseh podatkov, ki se vežejo na financiranje tega instrumenta. Vsakršna napotitev teh enot v tretje države pa bi seveda moral biti predmet eh, nadzora z naše strani. Poleg tega potrebujemo natančen opis proizvodov, ki jih bomo v te namene dostavili. Seveda pa si želimo zagotoviti mir, želimo spoštovati temeljne pravice, to je namreč v sami srčiki evropskih vrednot. V tem predlogu se jasno navaja tudi prepoved širjenja jedrskega orožja. V teh negotovih časih je kar nekaj organizacij civilne družbe stremelo k temu, da bi storili več v boju proti jedrskemu orožju, ki ni zgolj nek neotipljiva grožnja. Želimo si, da bi Evropska unija postala vodilna na področju boja proti širjenju orožja. Mentalo gospa predsednica v mehanizmu europeo de apoyo apache. hvala lepa. evropski mirovni institut ki ga predlaga komisija je dober primer tega kako se evropska unija odziva in kako zakriva svoje dejanske namene. gre za mir vsi si želimo tega ideala ampak kaj v praksi dejansko financiramo s tem mirovnim institutom? financirali bomo vojaško posredovanje, vojaške zmogljivosti v tretjih državah. To je smer, ki je mi ne moremo podpirati. Nekdo, ki uspodbuja vojno, se ne mora istočasno zauzemati za mir. To je popolnoma kontradiktorno. Mi bi si želeli, da se čim bolj razorožimo, da se tudi razorožimo, kar se tiče eh, mednarodnih eh, eh, zvez in da se odpravi jedrsko orožje. Hvala. Najlepša hvala. Pri pritegnitvi pozornosti imamo tri prošnje za besedo. Najprej kolegica Ward. Uh, hvala lepa. Kolege in kolegice ter komisarja bi rada spomnila na naslednje. Evropska unija je v prvi vrsti mirovni projekt. Spomnila bi vas tudi na bruselsko zavezo k miru. To je izhajalo iz eh, naše zaveze, ki je potekala 28. novembra 2011 v Evropskem parlamentu. Ta izjava o nameru naj bi spodbudila projekte in ukrepe, ki želijo zagotoviti mir in to v svojem najbolj univerzalnem pomenu. To je navdihnila zamisel solidarnosti, svobode in človeškega dostojanstva. To so vse načela, ki so zapisana v eh, pogodbah Evropske unije, v Lizbonski pogodbi in listini temeljnih pravic. Evropska unija je prejela Nobelovo nagrado za mir in tudi ta bi morala poleg naše zaveze uspodbujati naše stremenje k miru. Mirovni inštitut smo ustanovili zato, da bi okvarili, ustvarili okvirne pogoje za to, da pomagamo pri izgradnji miru na svetu. Vsi novi poslanci v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta morajo prav tako podpisati to zavezo in se zavezati k doseganju teh ciljev. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa dve besedi.